tema, to je Južni Sudan, še posebej nedavne ugrabitve otrok. Besedo dobijo najprej avtori in sicer gospa Judith Sargentini. Izvolite. Dank u, voorzitter. Het conflict in Zuid-Sudan. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Konflikt v Južnem Sudanu. Sudanu je jasen, o tem ni treba več govoriti, o tem smo govorili že večkrat. Predsednik in prejšnji podpredsednik sta bila v sporu, trpi celo ljudstvo. Zadnji primer zadeva smrt 89 otrok, morda še več, v Južnem Sudanu. Otroci so že pri 12. novačeni kot eh, vojaki in to velja za oba tabora. Zaradi tega se mi pojavlja vprašanje, kaj se je zgodilo z Davidom Ekerdom leta 2006. Novačili so ga za vladno vojsko Južnega Sudana, potoval je tja, in takrat je soočen bil z realnostjo, poskrbeti pa moramo, da bodo otroci lahko prišli nazaj domov. Naslednje je gospod Ježek, izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsedajoči. Vesel sem, da smo se dogovorili o skupni resoluciji, kajti to kaže, da se zavedamo, kako obsežna je katastrofa v Južnem Sudanu. 1,4 milijona ljudi je razseljenih, 500 tisoč jih je pobegnilo v sosednje države, 200 tisoč otrok je bilo rekrutiranih v vojsko in več kot tisoč jih je bilo posiljenih, ubitih ali razseljenih. 4 milijone ljudi je ogroženih zaradi lakote. Zato sem vesel, da parlament v tej resoluciji poziva mednarodno skupnost, da skliče novo konferenco donatorjev za Južni Sudan, ko bodo seveda vzpostavljeni ustrezni pogoji in okoliščine. Sem v stiku z različnimi akterji na terenu in slišim, kako napeta je situacija, vse, kar bi lahko šlo na robe, je šlo na robe in vse kaže, da se bo pojavila katastrofa. Zato podpiram to, da bi imeli mednarodno skupino za stik za Južni Sudan, združili bi več akterjev, ki sodelujejo v mirovnem procesu. To bi zagotovilo koherenco in ustvarilo tudi ustrezne pritiske. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še ena avtorica te resolucije in sicer gospa Židnanska. Ďakujem veľmi pekne. Eh, s kažno vojno. Hvala lepa. V vsaki vojni najbolj trpijo otroci in od začetka tega konflikta je 400 tisoč otrok zapustilo šolo in 12 tisoč jih je bilo uvrščenih v vojsko. Zadnji incident je bil, ko je bilo 89 otrok v velikih težavah in ti otroci so bili rekrutirani v vojsko. Veliko jih umre, nekateri že v postopku rekrutiranja, drugi pa pač v vojski in potem so vse življenje traumatizirani. Ne glede na vse poskuse, je mir samo oddaljen san. Zato želim povdariti prizadevanja Združenih narodov, zato da bi pomagali Južnemu Sudanu, da bi premagali tiste, ki ovirajo mirovni proces. Hvala. Sedaj pa gospod Ignacio Korau, ki je prav tako avtor. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da komentarji v zvezi z nečlovečnostjo in grozljivostjo dogodkov v Južnem Sudanu niso potrebni. Nobenega smisla nima, da bi o tem še enkrat govorili. Ukrepi, ki vključujejo vojake, otroke, ugrabljene punce, ki so potem sužnje in prisiljene, da se prostituirajo, so res nekaj nečloveškega. Južni Sudan je ena najmlajših držav na svetu in uh, mislim, da bi morali razmisliti o tem, da je država že od samega začetka v državljanski vojni. Morda bi morali dejansko razmisliti o tem, komu je v interesu, da je država vedno v državljanski vojni, kdo ima največ od tega, da se opozicija in pozicija nikakor ne moreta pogoditi kdo spodbuja to medčlovečnost. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še gospa Jimenez Beseril Barijo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Človekove pravice v Južnem Sudanu. človekove pravice tam se kršijo v velikem obsegu. Leta 2011 so samostojni in neodvisni, ampak od leta 2013 tam divja državljanska vojna in zaradi tega se pojavljajo otroci, vojaki, ženske se sili v prostitucijo in 12 tisoč otrok je bilo rekrutiranih v vojsko, veliko več jih je bilo ubitih in to je res kruto. Mirovni načrt je vsaka stran kršila in ustaviti moramo rekrutiranje otrok v vojsko. Vesela sem, da Evropski parlament podpira to, takih eh, barbarskih dejanj ne moremo podpirati in čim prej moramo najti rešitev za to. Hvala. Grazie tante. Hvala lepa. Naslednja je. Sandra Senra Rodriguez. Izvolite. Obrigada, presidente. Espresamo... Hvala lepa, gospod predsedujoči obsojamo izkoriščanje otrok v vojni in tudi nasilje nad ženskami in deklicami. Prav tako obsojamo ta konflikt, kajti zahodne sile imajo veliko interesa. Tukaj gre za naravne vire, baker, nafto, zlato. Storiti moramo vse na diplomatski ravni, da se konflikt konča. Pozvati moramo k spoštovanju človekovih pravic in prekinitvi ugrabljanja otrok. Prav tako moramo poskrbeti, da bodo otroci vojaki lahko dobili svoje otroštvo nazaj. Storiti moramo vse za to, da izboljšamo pogoje življenja za te ljudi, da izkoreninimo revščino in podhranjenost ter lakoto ljudem na podeželju moramo pomagati, zato da bodo imeli ustrezne vire, da bodo lahko preživeli, torej ozemlje, gospodarsko pomoč in vodo. Ampak mi nismo tisti, ki lahko odločamo v imenu sudanske vlade. Hvala. Author, uh, eh, the... Hvala. Naslednji je Jozef Weidenholzer za eno minuto. Hvala lepa. Pred kratkim smo govorili o tem v zvezi z Južnim Sudanom. Vedno znova prihaja do motečih elementov, ki skrbijo za to, da prihaja do destabilizacije. Prav tako smo izrazili upanje, da bi se situacija čimprej izboljšala, to je bilo novembra lani. Nič od tega se ni zgodilo, razmere so se še poslabšale. Število notranje razseljenih se je dvignilo na milijon in pol, več kot dva milijona ljudi trpi zaradi lakote. Država je razdaljena in spor se vleče z velikim nasiljem in grozodejstvi. Otroke se izkorišča in zaradi tega se dejansko na kocko postavlja prihodnost te države. Končati moramo, da krog nasilja, ne smemo biti tiho in vedno znova se moramo spominjati tega. Hvala. Ja, Najlepša hvala, gospod Weidenholzer. Sedaj pa predstavniki političnih skupin v imenu Evropske ljudske stranke. Gospod Tavor Ivo Štir. Predsjedniče, prije nešto manje od četiri godine. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pred manj kot štirimi leti se je Južni Sudan osamosvojil. Od takrat smo zabeležili veliko izgubljenih dečkov, kot jim rečemo. Marsikdo je pobegnil iz države, ampak na to so se vrnili v državo, ker so hoteli zgraditi boljšo prihodnost za državo. Ti izgubljeni dečki, ki so zbežali pred državo, vojsko, so se sedaj vrnili, ampak tam ponovno našli vojno. Leta 2013 so se začeli eh, etnični spori in eh, nočne more eh, tistih prvih otrok so sedaj nočne more nove generacije. Na tisoče otrok je dobilo v roke orožje in pred kratkim so nas ugrabitve Eh, otrok v Južnem Sudanu ponovno, ponovno spomnili na to. Sam podpiram sankcije eh, OZN eh, glede tega. Hvala. Najlepša hvala. V imenu socialistov in demokratov, gospa Ana Gomeš. Za minuto in pol. Najlepša hvala. Rekrutiranje otrok v vojne vrste v Južnem Sudanu bi morali ustaviti eh, in to s pomočjo mirovnih sporazumov, ki so bili sprejeti več kot eh, eno leto nazaj. Mednarodna skupnost ne more več tolerirati vsega tega. Mirovni sporazumi niso uspeli, države v regiji imajo različne interese, eh, medijatori pa niso Eh, vedno pošteni. Potrebujemo sankcije zopr tiste, ki uničujejo mirovni proces. Evropska unija mora vzpostaviti embargo za orožje, preiskati moramo tudi uporabo eh, dobička z naslova prodaje nafte eh, za vojne namene. Sprejeti je treba poročilo, Eh, preiskovalne komisije za Južni Sudan. Masaker Južnih Sudancev mora, se mora končati, konec mora biti vojne in eh, nekaznovanja. Najlepša hvala v imenu skupine Alde, Natali Grisbek. Hvala, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Vedno več je vojn po svetu in bojimo, se, da je tudi demokracija v nevarnosti. Vedno več eh, državljanov se tega boji in jasno je, da v Južnem Sudanu, najmlajši državi sveta, prav tako divja eh, vojna. Bojujejo se bratje, na tisoče je mrtvih otrok, eh, posiljenih otrok, zasužnjenih deklic. 12 tisoč otrok je bilo ugrabljeni zato, da bi postali eh, vojaki in to je grozno. Podpisati moramo resolucijo, deklaracijo, ukrepati moramo, ne sme ostati zgolj pri besedah. Mednarodna skupnost se mora odzvati na to eh, tragedijo. Resolucija poziva k nadaljevanju pogajanj, mirovnih pogajanj, mednarodna skupnost mora eh, reagirati, odzvati se moramo na humanitarne razmere. Hvala. Najlepša hvala, gospa poslanka. Naslednji besed odbi Sean Kelly v imenu ALS. Za minuto in bo. Najlepša hvala. Spomnim se, da sem eh, v tej dvorani govoril pred nekaj leti, ko se je Južni Sudan osamosvojil. Takrat smo upali, da bo država napredovala, da se bo razvila, ampak nažalost so naredili korak nazaj, ne pa naprej. In napredka ne more biti, dokler v eh, državi divja državljanska vojna. Še posebej tragično je, da uporabljajo eh, mlade dečke kot vojake, ugrabljajo eh, otroke iz šol, iz njihovih domov, jim v roke dajo orožje in zahtevajo, da ubijajo druge oziroma eh, da včasih ubijajo sebe tako po nesreči. Temu moramo narediti konec. Uporabiti je treba eh, naravne vire, ki jih imajo, naprimer nafto, zato da mladim ponudimo izobrazbo, ne pa orožje. Hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod poslanec čaka nas postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Prvi je gospod Marjas iz skupine EKR. Brojdre. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Južni Sudan je bogata regija, imajo velike zaloge nafte in veliko priložnosti za predelavo nafte od osamosvojitve naprej, je seveda normalno, da se sedaj soočajo z različnimi tujimi interesi in da se s tem uh, povečuje pritisk na lokalno prebivalstvo. Pet milijonov notranje razseljenih ljudi imamo v državi divja državljanska vojna, o tem smo že govorili v eh, našem parlamentu. V regiji vlada humanitarna kriza, 4 milijone ljudi v nevarnosti. Zastavlja se nam vprašanje otrok vojakov, ki sodelujejo v tej državljanski vojni. Številni otroci so ugrabljeni zato, da bi okrepili uh, vojne sile. Evropska unija se mora zoprestaviti takšnim dejanjem, odpraviti moramo to humanitarno krizo. Hvala. Hristo. Najlepša hvala.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 družine, njihovi starši so ubiti, ženske posiljene. Tisti, ki so preživeli, pa zaradi pomankanja hrane in zaradi bolezni eh, umrejo oziroma so v nevarnosti. No, to ni vprašanje za poslanca. No, postavila bom vprašanje. Zanima me, kaj gospod poslanec o tem misli. A je dovolj, da sprejemamo zgolj resolucije, oziroma ali bi morala Evropska unija dejansko posredovati? Hvala. Najlepša hvala. Vprašanje Južnega Sudana je zelo zahtevno vprašanje. O tem smo se že pogovarjali. Trenutno poskušamo izpostaviti to tematiko in razmišljati o konkretnih ukrepih. Brez konkretnih ukrepov seveda težave ne bomo rešili. Obene pa moramo najprej ugotoviti, kakšen je razlog za uh, ta problem. In to je seveda uh, nafta in različni interesi. Kdo je pridobil to državljansko vojno? To moramo ugotoviti in na ta način se bomo na, na to lahko borili proti uh, težavam v državi. One minute, take a proper piece. Izvolite, eno minuto imate. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ugrabitev tisoče otrok je nespremljiva, ne glede na to, v katerem delu sveta govorimo. Ta dejanja so bila prisotna v Južnem Sudanu in Evropska unija mora najti način, da se zoprestavi to vrstnim izzivom sodelovati moramo z mednarodnimi organizacijami. Takšni dogodki so namreč eh, vedno pogostejši. Razmere so kritične, šole se uporabljajo eh, za potrebe vojne in tudi eh, otroci so del vojske. Več kot 400 tisoč otrok ne obiskuje več šole zaradi tega konflikta. Govorimo o približno 500 tisoč otrocih, eh, ki niso več v šoli. Mislim, da je treba razmisliti o sredstvih za integracijo tistih otrok, ki so sodelovali v eh, vojnih konfliktih. To pokriva tudi sodelovanje predstavnikov OZN za eh, te zadeve. Hvala. Kada smo prijemali točko dnevnog reda o. Ko smo se pogovarjali o UNHCR sem sam izpostavil kršitev človekovih pravic, še posebej pravic otrok. V Južnem Sudanu, in na to sem se na nek način skliceval, smo priča najboljšemu oziroma najslabšemu primeru tragedije eh, kršitev pravic otrok. Veliko je različnih grozot. 12 tisoč otrok je bilo rekrutiranih na obeh straneh spora. Res je tudi, da so interesi v ozadju veliki zaradi naravnih eh, virov, ki jih premore Južni Sudan. Vem, da komisija dela vse, kar lahko in pozivam jih, da še enkrat naredijo konec s tem tragičnim dogodkom. Hvala. Hvala. Najlepša hvala gospod Fabio Massimo Castaldo za eno minuto. Presidente, non è la prima volta che ci ritroviamo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tokrat ne govorimo prvič o tej nesrečni državi Južnem Sudanu. Naravni viri so bolj kot ne prekletstvo za njih, ne pa blagoslov. In to velja tudi za druge države. Več kot deset tisoč otrok je bilo spremenjenih v instrument smrti zaradi nafte. Mi želimo, da se ti otroci vrnejo domov. Ponovno moramo zgraditi infrastrukturo v državi, zgraditi šole, potrebujemo projekte za to, da ponovno vključimo te otroke v družbo. Tisti, ki so krivi za to vojno, morajo stopiti pred sodišče. Tisti, ki špekulirajo pri takšni krizi, ki uh, si v Eh, svoje žepe trpajo denar zaradi nafte, tisti morajo stopiti pred sodišče. Vzpostaviti moramo embargo za trgovino z orožjem. Sankcije morajo biti tokrat resne. Najmlajša država na svetu mora zagotoviti prihodnost eh, za svoje državljane. Hvala, sedaj pa v imenu komisije gospod komisar Johannes Han. Please. Izvolite monsieur le président je sais que vous faites votre possible. ça c'est mon intervention. gospod predsedujoči to je moja izjava o islamski državi v smeti o uh, sudanu in tudi to v smeti mislim da potrebujemo rumeni karton ki ga bomo lahko odvignili zato da uh, kaznujemo tiste ki uh, na napačen način uporabljajo modri karton ali pa morda eh, rdeči karton, tako da bomo lahko ustavili te modre kartone, ki so zgolj izgovor za izjave, ne pa za vprašanja. Hvala. Mislim, da so vaše besede pomembne. Res je, včasih prihaja do takšnih incidentov in zato se opravičujem. Gospod komisar, izvolite. Najlepša hvala, gospod. Uh, predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke, Južni Sudan je že 15 mesecev v državljanski vojni. Vsak dan so ti konflikti hujši in hujši, kar je seveda zelo slabo za humanitarno situacijo, za človekove pravice Južnih Sudancev. Pred kratkim je bila skupina otrok eh, v Okšiluku ugrabljena in to je še en odraz kršitev človekovih pravic visoka predstavnica, podpredsednica je to obsodila eh, po največji možni meri. Odgovoriti moramo na kršitve pravic otrok v teh oboroženih eh, sporih in to je prioriteta Evropske unije. Sodelujemo tudi z gospod Sergiu, ki je posebna eh, predstavnica za pravice otrok v oboroženih sporih. Naša delegacija prav tako pritiska na vlado in na opozicijske sile, da eh, izpustijo otroke iz eh, vojske in da zagotovijo njihovo varnost. Komisija za humanitarno pomoč in eh, civilno zaščito nudi finančna sredstva za reintegracijo otrok vojakov. Odgovornost za zločine, ki so bili storjeni tekom vojne je bistvenega pomena, če se želimo zagotoviti mir, ki bo trajal. Pozivali smo k sprejemu eh, preiskovalnega sporočila Afriške unije. To je zgodovinski korak naprej, zato da prevzamemo odgovornost na lasna pleča zaradi zločinov, ki so bili uh, narejeni na afriški celini veselimo se že priporočil te preiskave. Človeška katastrofa, do katere je prišlo v Južnem Sudanu, je mm, odgovornost političnih voditeljev. Nobenih alibijev ni. Nihče se ne more skriti pred resnico. Prejšnji teden sta dva glavna protagonista v državljanski vojni ponovno zapravila priložnost za eh, dogovor, na podlagi katerega bi lahko odpravili ta konflikt. Premijer Etiopije, predsednik eh, Igada, je prosil regionalne in mednarodne partnerje, da sodelujejo za to, da ponovno ukrepijo mirovni proces in da zauzamejo uh, eh, mirno stališče. Evropska unija podpira prizadevanje Igada. Alex Rondals, posebni predstavnik Evropske unije, je že naredil nekaj korakov v to smer. Tudi varnostni svet OZN je oblikoval skupno resolucijo, ki obelodanja sankcije za tiste, ki eh, preprečujejo mirovni proces in tiste, ki so zagrešili vojne zločine. Mirovni proces je potreben obenem pa moramo povečati pritisk na vse eh, zadevne akterje in to takoj. Podaril bi naslednje. Vsi, ki se v Južnem Sudanu trenutno borijo v vojni, morajo svoje interese dati na stran in zagotoviti mir in blaginjo za eh, državljani Južnega Sudana, najmlajšega naroda v svetu. Mi podpiramo hitro rešitev te krize. Zagotovili bi radi dolgotrajen mir. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, za vaš prispevek. Prejel sem sedem osnutkov resolucij ob zaključku razprave, s tem je razprava zaključena, glasovanje pa bo potekalo takoj po zaključku razprave o človekovih